razdeljen. In uh, zanima me, ali ima kdo kakšne pripombe. Ne, torej je zapisnik sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu. To je izjava podpredsednice komisije oziroma visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z. Uh, blokado Gaze ter izraelsko vojaško operacijo proti humanitarnemu konvoju. Prosil bi vas, gospa visoka predstavnica, za besedo. Izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanki, ta razprava o Gazi je zelo pomembna. Govorimo tudi o posledicah te blokade gaze. Nenehno sem v stiku s strankami. To je vprašanje, ki je zelo pomembno za Evropsko unijo, kar je razvidno iz številnih resolucij, ki so bile predlagane. Naj na samem začetku povdarim, kaj se je zgodilo v morju pred gazo. Na morju pred gazo je nespremljivo in to smo takoj rekli jasno in glasno. Devet ljudi je umrlo v mednarodnih vladah v okoliščinah, ki zahtevajo preiskavo. To je bila preiskava, ki jo izraelci, palestinci in tudi ljudje iz Turčije sprejmejo in lahko verjamejo vanjo. Želimo si neodvisne komisije pri sodelovanju dveh mednarodnih članov. To je korak naprej s tem, da se je oblikovala ta komisija, vendar pa si želi komisija še dlje, preden pridemo do, do končnih zaključkov. Vojaški napad na ladje s humanitarno pomočjo je nekaj nespremljivega. Spomniti se moramo, zakaj so šle ladje sploh v gazo. Razlog za to je trpljenje in beda v gazi. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, sama sem tudi že videla kot prva političarka, ki je po več kot enem lep, letu stopila v gazo z izraelske strani. Šokantno je bilo tisto, kar sem videla. Ljudje prevažajo razno razno blago z vozovi, z, z konji. Po drugi strani pa imajo v Izraelu vrhunske univerze. Palestini v Gazi pa nimajo niti osnovne sanitacije, osnovne, osnovnega konstrukcijske materijale in hrane. In ladje so bile tam zato, da so peljale tja humanitarno pomočjo, pomoč blokada preprečuje gradnjo in ni čisto učinkovita. Veliko blaga se pretihotapi skozi ilegalne tunele in blago pride potem do tistih, ki imajo denar, ne pa do tistih, ki hrano potrebujejo. Nameni so različni na različnih straneh. Trpljenje v gazi pa ne pomeni, da je Izrael bolj varen. Tako ne gre več naprej, stvari se morajo spremeniti. Dve vprašanji se porajata iz tega, kako lahko izboljšamo vsakdanje življenje ljudi v Gazi in kako lahko zagotovimo, da bodo ljudje v Izraelu varni. Na ti dve vprašanji moramo najti skupne odgovore. Če ne bomo tega naredili, nam ne bo uspelo. V ponedeljek so se zunani ministri odločili, da moramo povzeti pobudo in uporabiti vse to za katalizator za mir v tej regiji, ne bo lahko najti načina, kako umakniti in odpraviti blokado. Evropska unija in tudi drugi so dolgo pozivali k odpravi blokade, ampak okoliščine so se med tem spremenile. Kot prvo moramo najprej odpreti prehod, tako da bodo lahko humanitarni delavci normalno prehajali med Izraelom in Gazo. To je v skladu z eh, mednarodnimi pravili in resolucijo Varnostnega sveta. Še bolj pomembno pa je to, da se spoštuje sporazum med palestinskimi oblastmi in Izraelom iz leta 2005. Ta sporazum je ključni okvir za dogovor. Omejeno število proizvodov se lahko spusti, obstajati pa mora seznam proizvodov, pri katerih ima Izrael varnostne pomisleke in teh naj se ne bi uvažalo oziroma nosilo Palestino. Kot tretje, V Rafi ima Evropska unija svoje ljudi, ki so tam na misiji in lahko podprejo odpiranje drugih prehodov. Ponovno moramo preučiti, kakšna naj bo ta misija ali pa uvesti novo. Oblikovala sem delovno skupino, ki združuje potrebno strokovno znanje in oddelke in prvi sestanek bo potekal ta petek. Preiskovalna misija, ki jo bomo poslali v to regijo, bo pogledala, kako lahko upoštevamo obe strani, palestinsko in izraelsko. Širše vprašanje pa je, kako odpraviti blokado, zato da pripomoramo k rešitvi razmer. Ampak delovati moramo skupaj in pomagati tudi spravi s palestinskimi ljudmi. Želimo si rešitve z dvema državama. To ostaja naš cilj. Pozitivno je tudi to, da smo uspeli ohraniti pogovore. Naši partneri, našim partnerjem se moramo zahvaliti za to. Ključno je, da postavimo smer za skupna prizadevanja, za to, da ukinemo izolacijo gaze in da si skupaj prizadevamo za mir v regiji. Vem, da se mi boste pridružili pri tej ambiciji. Hvala. Hvala lepa, gospa Ashton. Zdaj prehajamo na govornike v imenu političnih skupin in sicer v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Kasulites, minuta in pol. Sist. Hvala. Če naj kdo ustraja pri verodostojni in neodvisni preiskavi, mora to biti Izrael. Prvi korak v prvo, pravo smer je bil narejen na strani Izraela. Več pa je še treba narediti za to, da bo mednarodna skupnost temu zaupala. Blokado je treba odpraviti. Sam predsednik Obama je rekel, da je to neuzdržno, netrajnostno. Sama blokada se financira iz dobičkonosnih eh, pretihotapljen ilegalnega blaga preko ilegalnih tunelov in to blago gre tistim palestincem, ki imajo denar. Celotno prebivalstvo pa trpi. Izrael od tega nima nič, če la šalit je še vedno v zaporu. Naloga, ki je pomembna, je, da podpremo tiste mednarodne akterje, ki si prizadevajo za odprtje kopenskih prehodov, preko katerih lahko pride do vnašanja blaga. Prizadevati se je treba tudi za rekonstrukcijo, prizadevanja za spravo različnih palestinskih frakcij je treba okrepiti, palestinske oblasti pa morajo ponovno prevzeti nadzor nad kazo. Varnostni pomisleki Izraela pa se morajo prav tako izpolniti. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine socialistov in demokratov. Gospa De Kajzer, dve minuti. Adres aujourd'hui, monsieur le président. Danes se ne obračam na vas, gospa Aštan, ampak na tiste, ki nas poslušajo, na tiste, ki se zauzemajo za flotiljo in ki nas tukaj poslušajo. Razočarali smo jih, prevarali smo jih do zadnjega trenutka, do noči, v kateri so bili napadani. Do takrat ste nas klicali, imam še vedno SMS-e shranjene in pozivali k temu, naj vas Evropska unija zaščiti. Ostali pa ste sami, brez orožja, pred vojaki, ki so imeli nalog, da streljajo in pred očmi celotne mednarodne skupnosti. Danes zahtevate pravico, ampak mednarodno, neodvisno pravico nimate zaupanja v izraelsko sodstvo, pa čeprav so tam tudi mednarodni opazovalci, zato ker je Izrael takoj uničil vse dokaze tega napada, eh, posnetke, videoposnetke, posnetke, fotografske posnetke, televizijske posnetke in tako naprej. In eh, svoj lastni napad so na to zamaskirali z lažnimi posnetki. Obravnavali so vas kot teroriste. In zato se zauzemate za takšno pravico, takšno sodstvo, katerega boste lahko verjeli. In danes verjamete tudi kljub temu, da so nekateri izmed vas umrli v to, da bo blokada gaze umaknjena. Tako vam jaz sedaj slovesno. Obljubljam, da vas ne bomo več razočarali. Gospa Ashton, ne odgovarjajte meni, odgovorite njim, saj vas gledajo in poslušajo in ne dopustite, da bodo s svojimi nevernimi očmi poslušali uh, naše izjave tisti, ki vedo, da so nekateri z življenji plačali uh, našo neaktivnost. Pravica bo morala spregovoriti, to pa ne bo mogoče, če bomo pozabili na te žrtve flotilje, um, ki nas bojo pa na to vedno spominjali. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine liberalcev, gospod Rinaldi. Lotta dei pacifisti, manjke un pensier. Ja, izražam misel in spomin na te žrtve fotilje, ampak tudi se obračam na celotno mednarodno skupnost. Zato pravim, da moramo danes biti pripravljeni poslušati razloge izraelske države in tudi nasprotne strani. Ne smemo dopustiti, da se bo dialog prekinil. Tako da je treba preveriti zadeve in to mora storiti tako izraelska vlada, kot tudi splošna javnost v tej državi. Ampak mi se tukaj zauzemamo tudi za varnost Izraela, želimo njegovo blagostanje in tudi moralno dobro biti ta želja po miru v tej državi nas vodi k temu, da moramo Izraelu povedati, da že leta ne razumemo njegove politike. To, kar se je zgodilo, ni le nek izoliran dogodek, ampak je del rdeče niti ki povezuje vsa dejanja, zaradi katerih je Gaza blokirana, zaradi katerih uh, morajo predstavniki arabske manjšine zapuščati svoje domove in tako naprej. Palestinci so pogosto poniženi in mednarodna pravila se za njih ne uporabljajo. Razni ekstremizmi se tukaj lahko prosto izražajo in eh, zato imamo tukaj vse bolj izkaz dveh dvojnih meril za mir v dveh različnih delih te države. Odgovornost za to tragedijo nosi tudi celotna mednarodna skupnost, ta kvartet, ki je predolgo že toleriral razne nevarne politične izgrede. Današnja resolucija jasno poziva k spremembi usmeritve evropske politike v mednarodni skupnosti in nimamo več opravičil za taka dejanja. Prisluhniti moramo glasu Eli Wiesel, ki pravi, da ne smemo pozabiti na vse slabo, kar se dogaja v naših skupnostih. V imenu zadeni, gospod Konbendit, štiri minute. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, mislim, da se tu v tem krogu vsi strinjamo s tem, da je treba obsoditi napad na flotiljo ki je poskušala prekiniti blokado gaze. Mislim, da se vsi strinjamo, ko želimo povedati, da izraelska politika, takšna kot obstaja in takšna kot se vzpostavlja in takšna kot skuša uresničiti to, kar je njen namen že več let, vodi Izrael v neko luknjo, iz katere bo ta država le težko izšla. No, problem je, prav v tem, kako naj povzročimo, da se bo ta politika spremenila. Vi sami pravite, da moramo pri pomoči k neki spravi med različnimi silami, jaz jih imenujem sile, vi govorite o političnih skupinah v Izraelu in eh, da moramo preprečiti blokado gaze, ali nam je to všeč ali nam ni. Meni ni. Ne smemo tukaj pozabiti na visoko palestinsko organizacijo, na Hamas. In eh, v taki situaciji gotovo ne smemo več sanjati, najti moramo sredstva za to, da bomo lahko preprečili to blokado in tudi našo mentalno blokado, takšno, ki jo čutimo mi, ki jo čutijo Izraelci in morda tudi palestinci. In zato predlagam nekaj. Rekli ste, da je treba odpreti to blokado. In ne samo v Rafi, ampak na vseh vstopnih točkah. Evropska unija mora, more, in zahtevati mora, da se omogoči ta prehod. Tudi turška vojska mora imeti možnost, da nadzira vstop v gazo, zato da bodo lahko tja prihajala živila, da bodo tja prihajala druga sredstva, ne pa tudi orožje. Zato moramo delati na tem, da bi to blokado res lahko odprli. Zdaj pa bom v nemščini kaj več povedal, kajti vedno je govora o tem, da ima Nemčija, da ima Evropa slabo vest naprem Izraelu. Ampak naj povem, slaba vest še ni politika. Če ima človek, oziroma če človek želi imeti čisto vest, če želi biti za Izrael, potem je treba povedati, da je to, kar se zdaj dogaja, presega meje sprejemljivega. Prijatelji Izraela so kritiki. Tisti, ki Izraela ne kritizirajo danes zaradi tega, niso prijatelji Izraela. In David Kosman je v Izraelu dejal, da je to, kar je Izrael storil, v osnovi proti oziroma v nasprotju z razlogi nekaterih temelji sploh država Izrael. ne gre za uresničevanje te zionistične želje po, po državi, temveč jo uničuje. In ne smemo dajati razlogov za vojno Izraelcem in Palestincem, temveč ja, potrebujemo novo stabilnost v tej regiji. In to novo stabilnost bomo imeli le, če bomo mi, evropejci, resnično pripravljeni, da vmes posežemo kot sila, ki zna posredovati in sila, ki zna zagotoviti red. Če ne, reda tam ne bo. In zato, prosim, dajmo ne le pozivati, ampak podajmo tudi predloge, kako lahko mi, evropejci, skupaj s Turčijo, ki je tako pomembna v tej regiji, prispevamo k temu, da bodo narejeni konkretni koraki v smeri odprave blokade. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine ECR, gospod Vandalen, ena minuta. Voorzitter, op 31 maj jongsleden vielen er negen doden bij de inzet van Israël. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Devet ljudi je izgubilo življenje med eh, posegom izraelske vojske na konvoj ladji iz Marmare. Vsi smo videli posnetke eh, in obrazložitev Izraela, da so se vojaki čutili ogrožene in da so zato eh, streljali ne pije vode. Verjetno niso pričakovali, da jih bodo pričakali s kavo in piškotki. Vprašanje je, zakaj se je Izrael sploh odločil napasti te ladje, kajti imeli so tudi druge alternativne možnosti, eh, alternative, ki bi verjetno povzročile mnogo manj eh, nasilja in ki na podlagi česar bi bilo mnogo manj nasilja. Izrael mora opraviti eh, preiskavo, vključno z mednarodnimi strokovnjaki, neodvisni strokovnjaki, eden naj bi bil Lord Trimble. Zdaj naj bi imeli seznam po novem, kjer bi imeli samo seznam stvari, ki jih ni dovoljeno uvažati v gazo. Hvala lepa, gospod Trenta Filides. Gospod predsedojoči, 31. maja, zgodaj zjutraj, je izraelska vojska iz zraka napadla flotilo, ki je imela na krovu humanitarno pomoč za civiliste v Gazi. Devet aktivistov je bilo ubitih na desetine ranjenih, nekateri so danes tukaj na tribuni in poslušajo to razpravo. In ni prvič, da Izrael izvaja takšne zločine proti človeštvu. Več dni so obstreljevali gazo, milijon in pol ljudi je tam strnjenih in na, eh, na tisoče je bilo ranjenih, na stotine ubitih in za seboj je Izrael pustil samo ruševine bo Izrael kdajkoli odgovarjal za te zločine? Vsak dan iščemo rešitve za ta problem, za problem, ki so ga povzročili pred 60 leti. Gradijo zidove, eh, gradijo nove naselbine, eh, ljudi izseljujejo iz vzhodnega, iz, iz vzhodnega Jeruzalema. In ali bo Izrael kdajkoli odgovarjal za te kršitve človekovih pravic. Kolegice in kolegi, jutri naj bi glasovali o skupni resoluciji o obsodbi izraelskega napada na to flotilo. In ne smemo si domišljati, da s tem svojo nalogo zaključujemo. Vsakdo izmed nas mora delati na tem, da bodo storilci prišli pred sodišče in da bo tudi ta nečloveška blokada gaze končno odpravljena in da bo prišel mir v regijo. To dolgujemo mrtvim, ranjenim in vsem na obeh straneh tega dolgoletnega konflikta, torej izraelskim in palestinskim ljudem. Gospod eh, Belder, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Turška vlada in eh, turška ustanova za humanitarno pomoč in človekove pravice IHH kljub temu napadu v ponedeljek 31. maja nadaljujejo z delom. In zanima me, zakaj ste bili vi tako tiho, gospa visoka predstavnica, kar zadeva odgovornost Turčije za eskalacijo eh, razmer in za takšno reakcijo. Turška vlada skupaj z organizacijo IHH je gonilna sila za tem humanitarnim konvojem. In ta organizacija je krvno pobratena z Hamasom. Prav tako so najavili da nameravajo se mučeniško boriti proti tem, kar se dogaja. In eh, govora je bilo o pozitivnem, pozitivnem eh, odnosu Erdoganove vlade to je bilo rečeno z vaše strani in zanima me, kaj boste storili v prihodnje, da bo kdo odgovarjal za to, kar se je eh, zgodilo. In eh, mislim, da se je Turčija tukaj samo diskvalificirala za članstvo EU. Eh, prav tako na koncu naj še povem, da se zauzemam eh, tudi za izpustitev Gilada Žalida. Gospod Dodds, gospod predsedujoči, gospod Ešten, vsekakor pozdravljam vašo izjavo danes. Spomnim se vaše prve izjave o Izraelu in o Gazi in vaša izjava danes je verjetno nekoliko bolj odmerjena, čeprav ne popolna, kot eh, je kolega ravno kar dejal. Za tiste izmed nas, ki smo živeli v nevarnosti pred terorističnimi napadi, eh, moram reči, da razumem strah izraelskih državljanov, ki trpijo zaradi raketnih napadov. Izrael se je skušal boriti proti tovrstnem raketiranju za blokado Gaze in to je bilo do neke mere tudi uspešno, da se je zmanjšalo število napadov in mislim, da mora ta naš zbor tudi braniti pravico vsake države do tega, da se brani pred tovrstnimi napadi. Za običajne ljudi, ki živijo v Gazi, pa to povzroča težave in eh, verjetno bodo številni poslanci hvalili to mirovno flotilo. Ja, res je, tam so bili dobro namerni aktivisti, ampak tudi številni tisti, katerih nameni so bili vsega drugega kot eh, takšni. In mislim, da številni razumemo, da je šlo tukaj za propagandni premik. Enostavno je to izkoristiti za to, da začnemo za protiizraelsko agendo tukaj v tem zboru, ampak to ne bi nikakor pripomoglo k krepitvi miru v regiji. Predsedujoči prekinja, bojim se, da ste presegli svoj čas. Po 1450 dneh je potrebno blokado odpraviti. Hvala za spoštovanje predsedstva, pravi predsednik. Gospod Salafranka, minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Da, človekoljubna flotilja. Ne glede na to, v kakšnih okoliščinah se je to zgodilo, mora naš parlament obsoditi izgubo človeških življenj in napad ter agresijo. Gotovo je ta zadeva imela določene razloge in tudi določene posledice. Najbolj boleče posledice so izgubljena človeška življenja, ki so si prizadevala za eh, dosegel in pri pomoč eh, k miru. Po drugi strani se je v regiji povečala negotovost, tudi Izrael je nekoliko bolj osamljen na mednarodnem političnem prizorišču in gospod predsedujoči tudi odnosi s Turčijo pri tem igrajo pomembno vlogo. Gospa Ashton je rekla nekaj, s čimer se popolnoma strinjam in sicer dejstvo, da se palestinskemu narodu vrne dostojanstvo in upanje, je gotovo element, ki lahko veliko pripomore k miru na uh, tem področju in k eh, borbi za palestinsko stvar. Vendar pa je to le en korak, pomemben korak, vendar korak v smeri k dosegi miru. To že poznamo in uh, možnost lahko nudi zagotovitev palestinske države, ki bo lahko živela na tem področju. Treba je zagotoviti, da bo to lahko sprijela tudi izraelska država in tako naprej. Torej, zato potrebujemo podporo v mednarodnem okolju, potrebujemo politično voljo in mislim, da moramo predvsem to zagotoviti v tem trenutku, sicer dovolj politične volje. Hvala. Lepa gospod De Rosa, ena minuta. Mr. President, our resolution. Hvala lepa, predsedujoči. Naša resolucija je jasna eh, obsodbi Izraela zaradi oboja devetih eh, aktivistov in pa tudi zaradi ranjenih. Zahtevamo jasno, neodvisno preiskavo. Eh, to, kar izvaja Izrael, ni transparentno. Prav tako zahtevamo konec obleganja gaze in v točki deset zahtevamo tudi preoblikovanje evropske politike do bližnjega vzhoda in to mora vključevati tudi diplomatsko orodje sankcij. V primeru, da Izrael ne bo spoštoval standardov, ki jih pričakujemo od demokratične države v odnosu do prijateljev in sovražnikov, potrebno je postopati postopoma eh, in prav tako določiti časovnico eh, za ukrepe Izraela, ki bodo spoštovali mednarodno pravo. Nemogoče je, da bi pričakovali uspeh kakršnakoli dogovora o dveh državah, če ne bi vključili tudi Hamasa v ta proces. Najbolj demokratičen način naprej je, da se organizirajo volitve v zakonodajni svet Palestine in pa tudi za predsednika uh, Palestine. Gospa Ashton, besede niso več dovolj, treba je ukrepati. Hvala lepa. Ikirija, Hvala lepa, gospod Desternes, ena minuta. Na kraju samem smo ugotovili, da blokada Gaze ni vzdržna. Njeni prebivalci so v 80 odstotkih odvisni od mednarodne pomoči in eh, če jim je ne nudimo, bodo naprej živeli brez upanja v tem delu sveta. In kot govorijo odgovorni Fataha, je to, kar se dogaja, le nek razlog, ki ga odgovorni navajajo za to, da se situacija še naprej podaljšuje v istem stanju. Zato je treba uložiti vse naše sile v to, da se bo blokada dignila in eh, Evropska unija mora zato govoriti eno glasno kot enoten akter in uporabiti vsa svoja sredstva, sredstva proračunske, trgovske, eh, politike, zato da se bo uresničil ta cilj mirnega sobivanja dveh držav na tem ozemlju. Hvala. Hvala lepa, gospa eh, Žulji, minuto in pol. Madame la haute représentante, cher collègue. Gospa visoka predstavnica, dragi kolegi, po našem obisku v Gazi 25, 26. Eh, in 27. maja smo se je naša delegacija zauzela za takojšnjo in trajno um, odprtje blokade Gaze. Zato smo pripravili resolucijo, skupno resolucijo, ki upam, da jo boste za veliko večino izglasovali. To je življenskega pomena. Ker če smo bili v Evropski uniji do sedaj premalo enotni, pa je prav enotnost tista, ki jo potrebujemo za to, da bomo lahko delovali kot večinski in kredibilni partner na mednarodnem prizorišču. To, kar se je zgodilo v Gazi, se je zgodilo tudi zato, ker je preveč brezbrižnosti, to pa zaradi premalo enotnosti. Tako da moramo omogočiti dialog in hkrati obsoditi dogodke, kakršen je bil ta, o katerem razpravljamo. Gospa visoka predstavnica, naša in vaša odgovornost danes je ogromna. Ne moremo graditi samo stavb, zgraditi moramo mir in to takoj. Zato pa potrebujemo pogum in odločnost. Tkati morate zavezništva z Združenimi državami, ampak ne le z njimi, temveč tudi s Turčijo. In to toliko časa, dokler ne bomo zagotovili popolne odprave blokade Gaze. Hvala. Je eno lepto. Lepo, gospod Karim, ena minuta. Baronesa Ashton, this... Ashton, vaš pristop k tej zadevi je hvale vreden. Poleg obiska Gaze in javne izjave, ki ste jo podali od takrat, vse to jasno kaže poslankam in poslancem, kako resno vi in vaš urad obravnavate to vprašanje. Tu gre za humanitarno vprašanje, pa tudi za številna druga. Treba pa se spomniti zgodovinskega ozadja. Jasno se spomnimo razprav, ki so potekale v tem parlamentu leta 2006, tako februarja in aprila. Veliko poslank in poslancev je takrat pozna, pozvalo Evropsko unijo in Izrael, da naj ne blokirajo ljudi v Gazi na tak način. Pa prav tako, prav to so naredili. S tem, da smo omogočili in dopustili to blokado, smo se znašli v razmerah, ki smo jim priča danes. Odpraviti je treba blokado in zato so potrebni praktični ukrepi. Prvi od njih pa mora biti, da se zagotovi, da Izrael deluje na način, ko bo dovoljeval prenos in prehod blaga brez seznama, po katerem delujejo danes. Prosimo, da se na to osredotočite takoj. Hvala. Okirjus, uh, eh, Hvala lepa, gospod eh, Lojarik, eh, minuta in pol. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, že predolgo časa mednarodne inštitucije in naši evropski organi izražajo samo svoje želje, uporabljajo iste besede, izražajo iste dobre namene, ne da bi storili nekaj konkretnega, da bi zagotovili mir v tej regiji. Uh, in ohranjajo, s tem ohranjamo Izrael znotraj meja, ki so bile zarisane že leta 67. Ampak tukaj se je zgodilo piratsko dejanje v mednarodnih vodah in to proti človekoljubljenemu konvoju. Tukaj gre za pravo maškarado, kjer kriminalci ustvarjajo svoje lastno sodišče, na katerem se bo izkazalo pač karkoli. In to gotovo ne more biti več zadovoljivo. Nek nekakšen projekt za razrahljanje te blokade ni dovolj. Mi moramo zahtevati odpravo blokade in to moramo tudi doseči. Vi gotovo imate v rokah sredstva, da to lahko zagotovite. Potrebujemo ta nadzor Evropske unije v sodelovanju z drugimi državami, da bomo lahko to omogočili. In lahko o tem še dolgo govorimo, vendar moramo storiti tudi kakšen konkreten korak. Zato nehajmo samo govoriti o kolonijah, nehajmo podpirati to regijo na vojaškem področju. In zato sprašujem, kdo bo tukaj opravil resno preiskavo o tem, kako so Izraelci v izraelskih zaporih eh, trpinčili eh, evropske državljane. Tako da, gospa visoka predstavnica, vi imate sredstva za ukrepanje in če boste po njih posegli, vas bomo tudi podpirali. Hvala. Gospod Provera, minuto in pol. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Če si pogledamo dejstva, je jasno, da je ta ekspedicija flotilje v Gazi imela več političnih kot človekoljubnih namenov. Eh, konvoj je pripravil IHH, to je turška organizacija, ki je povezana z islamskimi ekstremisti. Poleg tega je pred njenim odhodom vodja Hamasa eh, dobesedno izjavil, da če bodo ladje dosegle gazo, bo to zmaga za Hamas torej premalo interesa za človekoljubne namene. Eh, dokazuje tudi to, da Hamas ni želel sprejeti v Gazi človekoljubne pomoči, ki je tja prišla preko pristanišča v Aždodu z irsko ladjo Rachel Corey. Če bo Hamas zmagal, to ne bo pomenilo izgube samo za Izrael, ampak tudi za palestinsko organizacijo in tudi za, bo to slab signal za možnosti za ponoven zagon mirovnega procesa. Blokada v Gazi je nekaj, kar je še pred nekaj dnevi podprl tudi predsednik palestinske, tudi organizacije Mahmud Abbas v svojem srečanju s predsednikom Obamo. In to vse zato, da ne bi Gaza postala točka za raketne napade na Izrael in element za destabilizacijo ravnotežja na tem območju. Zato prosim visoko predstavnico naj razširi preiskavo o tem, kar se je zgodilo in eh, tudi vključi možnost ter preveri, kako sta v to upletena Turčija in Iran. Gospod Vendrstup, ena minuta. Hvala lepa. Predsedajoči. S skupina aktivistov je šla v smeri gaze z molilskim orožjem. Izraelska vojska jih je skušala zaustaviti, vendar so jim le odvrnili naj se vrnejo v Auschwitz. Potem je vojska vstopila na ladje, ki pa so jih prijazno, potem pa so vojsko prijazno pozdravili z orožjem. Potniki na tej ladji, vključno z aktivisti turške IHH, so potrdili tesne vezi med to organizacijo in turškim premijem Erdoganom. Vlada države kandidatke Turčije je bila upletena v pripravo te flote. Zanima me, kaj boste storili s tem podatkom, poznate te informacije in ali drži, da ta turška organizacija IHH ki je bila prisotna na ladji povezana s Hamasom ali ne. Hamas je vendarle še na seznamu terorističnih organizacij in zanima me, če lahko odgovorite na to vprašanje, eh, se pravi, kakšno vlogo je igrala tukaj Turčija. Gospod Galer, hvala predsedujoči, podpiram zahtevo po mednarodni preiskavi in o vključenosti dveh mednarodnih strokovnjakov v izraelsko preiskavo, mislim, da mednarodna skupnost ne bo razumela kot zadostno. Takšna preiskava mora ugotoviti, ali je bila ta akcija v nasprotju s človekovimi pravicami. In eh, do takrat ne podajamo takšnih ocen in ne sodimo naprej v naši resoluciji. Da je takšna flotila, takšne velikosti lahko eh, sploh šla na pot in na njej niso bili samo eh, ekstremisti in nasprotniki Izraela, je seveda povezano tudi z neozdržnimi razmerami v Gazi ne želimo legitimirati eh, Hamasa, ampak človekove pravice. Zato želimo, da se odpravi blokade. Eh, Gilad Šalit je še vedno eh, ujetnik v Gazi. Eh, ljudje v Gazi so radikalizirani proti Izraelu in to ni v interesu Izraela. Hamas je v očeh javnosti eh, na podlagi tega, kar se je zgodilo tudi eh, je pridobil na veljavi. Pomembno je, kot je dejal gospod Hercog, da se blokado eh, sprosti. Potrebujemo negativni seznam na mesto, pozitivni seznam, skratka, mejo je potrebno odpreti za eh, vse blago, razen za tisto blago, s katerim se lahko proizvaja orožje oziroma za orožje samo. Izrael bi moral razmisliti o tem, ali včerajšnjemu britansko-francoskemu eh, predlogu, da bi prijateljske države prevažale pomoč v Gazo in da bi se na ta način dogovorilo tudi inšpekcijo teh eh, ladij. Hvala lepa, gospod Panceri. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoči. Nič ne more opravičiti tega, kar se je zgodilo in mislim, da lahko rečem, da je bil to brutalno diletantsko dejanje izraelske vojske. Mogoče se še vodilni v Izraelu ne dovolj zavedajo tega, da bo varnost Izraela zagotovljena samo, če bo mirovni proces napredoval in ne tako, da se še naprej ustvarjajo pritiski. Zato je pomembno, da parlament poda svoje mnenje, svoj odgovor na to, kar se je zgodilo v Gazi. Vseeno pa zato je sedaj potrebno, glede na to, kaj se je zgodilo, da naredimo velik preskok v kakovosti naših prizadevanj za mir na Bližnjem vzhodu. In zato, gospa visoka predstavnica, mora Evropska unija sedaj močneje delovati in skušati usmeriti pogajanja v pravo smer ter prekiniti to politiko blokade in blokado odpraviti. Zato je to sedaj gotovo pomembna referenčna točka, ki jo kaže uporabiti, da bo lahko Evropska unija res, resno prispevala k prekinitvi teh ekstremističnih situacij v, teh drža v tej državi. Gospod Lambsdorff, hvala lepa predsedujoči. Naše misli so z žrtvami 31. maja in eh, z njihovimi družinami so tudi naše misli in njim gre tudi naše sožalje. Pomembno je, da kot prijatelji Izraela ne sprejemamo mirno reakcije Izraela. To je bila ne le ponesrečena akcija, ampak je bila zgrešena in je popolnoma nevredna sodobne države. Ker je blokado, blokado imamo v Gazi, fizično blokado, prav tako pa politično blokado Jeruzalema, kajti razmerje, razmerje med eh, kratkoročnimi vojaškimi uspehi in dolgoročno, dolgoročnim napredkom v smeri miru je nekaj, pri čemer je Izrael eh, ponovno izkazal velik neuspeh. In eh, Evropska unija mora svojo misijo na meji ponovno odpreti, mandat mora biti trden, robusten, razširjen, da lahko potekajo resnične kontrole, če nameravamo tam kot evropejci znova biti aktivni. Prav tako pa je pomembno, da vplivamo na Hamas, Gilada Šarida, je potrebno izpustiti in tudi obstreljevanje z raketami se mora prenehati. Hvala lepa. Gospa Flotr, ena minuta. Si, le nov viktim de l'attack euh, is... Hvala. Žrtve izraelskega napada na flotiljo bi lahko bile kakršne koli narodnosti, vendar pa so to žrtve turške narodnosti, tako da eh, razumemo, kako se sedaj mobilizira turška vlada, kako se gibe njihovo javno mnenje. In uh, zato vlada gospoda Erdogana izvaja pritisk na izraelsko vlado. Uh, In to bi ne nazadnje lahko bil dokaz, da je Turčija obrnila hrbet Evropski uniji in se podala na novo os v svoji mednarodni politiki. In zato bi želela povedati, gospa visoka predstavnica, da je zelo dobro to, da se arabske sile sedaj obračajo na gospoda Erdogana, zato ker se je sam zauzel za drugačne načine ukrepanja, ki so bolj učinkoviti kot razni ekstremizmi in kot nasilje in to moramo samo podpreti in k temu vas pozivam, gospa Eštonova. Hvala lepa, besedo ima gospod eh, Tusas. Hvala lepa, predsedujoči. Grška komunistična stranka najostreje obsoja morilski napad izraelske vojske na solidarnostno eh, floto za državljane Gaze. Na ducete ljudi je bilo ranjenih, devet je bilo ubitih in to ponovno kaže na zločinsko delovanje Izraela. Vse skupaj pa sveda podpira američani, NATO, tudi Evropska unija in druge imperialistične organizacije. Velik del krivde nosi tudi Evropska unija, ne zato, ker ni dovolj obsodila izraelske agresije, ampak eh, zato, ker skuša obenem še sklepati eh, sporazum o enotnem zračnem prometu z izraelsko vlado in na ta način še bolj podpira Izrael in eh, izraelski zločinski odnos do palestinskih ljudi in širše do drugih ljudstev v regiji. Znak za to je tudi ta sramoten napad izraelske vojske na konvoj pomoči, ki je bil namenjen v Gazo. Izrael vedno znova trdi, da gre za varovanje miru, za varovanje izraelskih državljanov, ampak to ne opravičuje morilskih napadov na palestinsko prebivalstvo in na druga ljudstva v širši regiji. Evropska unija mora obrati drugačen odnos do tega vprašanja in eh, mislim, da meniti, da ne potrebujemo preiskovalne komisije je eh, napaka. Potrebujemo spremembo te imperialistične politike in eh, palestinsko državo z vzhodnim Jeruzalemom kot eh, prestolnico moramo ponovno vzpostaviti. Kolegi, nerad vas prekinjam, ampak moramo se držati predvidenih eh, časov. In če začnem tovči s kladivcem, prosim, prekinite s svojim nagovorom čim prej. Gospod Savela, hvala lepa predsedujoči. Najprej naj izrazim veliko obžalovanje zaradi dogodkov in tudi sožalje žrtvam in svojcem. Bi pa rada povedala tudi, da na podlagi tega, kar se je zgodilo, ne smemo dovoliti, da bi postali preveč subjektivni. Žal mi je, ampak na bližnjem vzhodu moramo biti zelo, zelo previdni. Kajti zelo pogosto imamo opravka tudi z pričami, ki trdijo, da sploh ni šlo za humanitarno akcijo, temveč za politično akcijo. Turška organizacija je bila tista, ki je tja poslala te aktiviste. Z vsem dolžnim spoštovanjem do Turčije moram reči, da se mi ne zdi, da je Turčija pristojna za to vrstne osvobodilne akcije. Gospa Ashton, da bi resnično dobili objektiven pogled na razmere, bi vas prosila, da ustanovite komisijo za preiskavo dogodkov in pa tudi celotne zgodbe okrog te humanitarne akcije, da ugotovimo, kaj dejansko je nameravala storiti organizacija IHH. Gospod Mölcer, minuta in pol. Gospod eh, predsedujoči, brez dvoma je res to, kar nekateri kolegi pravijo, gospod Prvera in gospod Belder, namreč, da se za to flotilo skrivajo tudi provokativne islamistične sile. In eh, Turčijo je treba poprašati, kakšno njihove stališče do tega. Vendar lepa je napad na to flotilo strani izraelske vojne, vojske popolnoma nesorazmeren. Devet ljudi je umrlo, več je bilo ranjenih na ladjah so bile, eh, so bile potrebščine za pomoč prebivalstvu, tudi invalidski vozički in podobno. Eh, torej, Izrael ima sicer legitimne interese za eh, pregled, vendar pa je vse skupaj potekalo na zelo nesorazmeren način. In zato postaja vedno težje za partnerje Izraela, tudi Evropsko unijo, da zagovarjajo pravico do obstoja Izraela. Seveda pa je potrebno spoštovati mednarodne normative, mednarodne človekove pravice, ki veljajo tudi za prebivalce Gaze. In zato je blokada Gaze, eh, zaradi katere trpi predvsem civilno prebivalstvo, nesprejemljiva in jo je potrebno tudi čim prej odpraviti. Prav tako pozivam naše zastopnike v svetu in komisiji, da zastopajo to vrstno stališče napad na mednarodno solidarnostno floto je klofuta mirovnemu procesu na Bližnem vzhodu in še teže bo zdaj eh, spraviti palestince in izraelce in k temu bo zdaj moral prispevati tudi Izrael. Gospa Strifler, minuta in pol. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, visoka predstavnica. Najprej sočutje eh, in eh, simpatijo bi rada izrazila družinam in pa eh, ranjenim. 95 odstotkov vseh eh, podjetij v Gazi zaprtih, eh, 70 odstotkov prebivalstva je brez zadostne količine hrane, ogromna je brezposelnost in Evropska unija je prva, ki ponuja sredstva v obliki humanitarne pomoči palestinskim ozirjem mora sprejeti pogumne ukrepe, ki so potrebni za to, da zaključimo s temi razmerami. Sama sem bila pred dvema tednoma v Gazi in razmere v Gazi so nespremljive z eh, humanitarnega vidika in kot rečeno, resnični prijatelji Izraela so tisti, ki zdaj upajo Izrael kritizirati. Ta blokada je popolnoma kontraproduktivna in je nevredna izraelskega prebivalstva. Gospa Ashton, v polni meri in dokončno je potrebno odpraviti to blokado. Potrebujemo nekaj političnega poguma, imamo možnosti in imamo tudi sredstva za to. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kretu. Ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči, gospa visoka predstavnica, gospod predsedujoči. Prišlo je do smrtnih eh, žrtev eh, in zdi se, da tej blokadi ni videti konca. Gre za blokado, ki je zelo nevarna tudi z vidika nadaljevanja dialoga in z vidika zagotavljanja sprave. Evropska unija je najpomembnejši donator sredstev v regijo in zato moramo postati tudi najpomembnejši politični partner. Sploh glede na ogromna sredstva, ki jih uporabljamo za pomoč palestincem v okupiranih, na okupiranih območjih in tudi izven njih. Storiti je potrebno več za spoštovanje človekovih pravic v regiji na Bližnjem vzhodu, prav tako je potrebno vplivati na mednarodno skupnost, še posebej na arabske države, da odigrajo pomembnejšo vlogo eh, pri podpori zagotarjanju humanitarne pomoči. Mislim, da je potrebno storiti več, zato da bi našli trajnostno rešitev, rešitev dveh držav eh, in to obrk tistim, ki govorijo proti temu. Gospod Vajgles. Spoštovani predsedujoči, spoštovana gospa Ešton, verjetno bi ta svoj nagovor moral začeti s tem, da vas zaprosim za nekaj sekund tišine za pomorjene mirovnike na konvoju, ampak čas nas tukaj vedno preganja in se jih pač spominjam na ta način hvala vam gospa ashton za vašo izjavo ki je bila pravočasna ki je pravzaprav vrnila resnost in dostojanstvo evropske unije. vzbudila je tudi upanje da bo hkrati z resolucijo ki jo bomo sprejeli začetek neke bolj konsistentne in aktivnejše vloge evropske unije na bližnjem vzhodu vloge ki bo temeljila na spoštovanju človekovega življenja vladavine prava mednarodnega prava in človekovih pravic ki so neodtujljive in veljajo za vse. magična beseda rešitev dveh držav je bila tukaj nekajkrat izrečena dve državi druga ob drugi. moramo pogledat kaj se s to idejo dogaja v resnici na zahodnem bregu v celoti ne samo da se usmerimo na problem gaze kajti celota čaka na aktivno politiko. Gospod Šoflin, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči, visoka predstavnica. Ta najnovejša kriza je simptom zelo težavnih odnosov med Izraelom in Palestino. Zakaj je nemogoče najti rešitev za ta spor? Enostavni odgovor je, da krivimo eno ali pa drugo stran, čež da je ta bolj odgovorna. Obe strani namreč trdite, da želite miroljubno rešitev, ampak to, kar se dogaja, kaže na nekaj popolnoma drugega. In eh, daleč od eh, očitnega je, da je rešitev, ki je bila spremljiva za vse, še vedno daleč eh, od misli Izraela ali Palestine. Še vedno eni in drugi menijo, da je konflikt boljši, kajti kakršnakoli rešitev bi za ene ali za druge pomenilo da bi bili v slabšem položaju. Z izraelskega vidika formalno sicer je podpora rešitvi dveh držav, vendar pa si težko predstavljamo Izrael, ki bi lahko enakopravno živel s palestinsko državo, saj bi to predstavljalo velikanski varnostni problem z palestinskega eh, vidika, predvsem z vidika Hamasa, pa mir pomeni konec eh, oblastnega monopola v Gazi in bi bilo potrebno si oblast deliti z eh, Fatahom in zato je nadaljevanje spora najmanj slaba rešitev za vse upletene. In dokler ne bo neke rešitve, ki bo spremljiva za vse, se bo ta konflikt tragično nadaljeval. Hvala lepa, gospod Ferm, minuto. Spoštovani kolegi, gospa Ashton, v delegaciji EP v Gazi sem zastopal odbor za proračun in eh, tam sem bil že tudi prej. Uh, upamo, da bo ta tragičen dogodek združil vse nas eh, v podpori določenim zaključkom in v podpori obnovljenim, obnovljenim prizadevanjem za mir. Blokada preprečuje obnovo domov, šol in predstavlja neposreden problem tudi za pomoč iz proračuna EU in zato predstavlja nekaj, kar je v neposrednji odgovornosti Evropskega parlamenta projekti obnove stojijo že leta zaradi pomankanja gradbenega materijala in Evropska unija tukaj mora prevzeti vodilno vlogo in pritisniti na Izrael, da spremeni svojo politiko. Trenutne razmere niso problemne za ne. Eh, za, za posameznike v Gazi, ampak eh, mislim, da bi morala Evropska unija prevzeti odgovornost tudi sama za organizacijo miroljubnih transportov pomoči v Gazo. Hvala. Hvala lepa, gospa Latford. Hvala lepa, predsedujoči. Sem prijateljica Izraela, vendar eh, ne razumem eh, tega kot delegitimizacijo države Izrael, če kritiziramo to, kar dela eh, vlada. Ne gre le za devet eh, ubitih in več kot 30 ranjenih, ampak gre za popolnoma nesorazmerno uporabo sile strani izraelske vojske. Eh, treba je omogočiti pomoč in preverjati, ali ne gre za morda transport nedovoljnega orožja. Eh, zdi se mi nesmiselno, da najprej Izrael obsodimo, da je kršitev mednarodnega prava, potem pa pozivamo k eh, mednarodni preiskavi. Številne stvari še niso jasne, vključno z vlogo turške organizacije IHH. Izrael je sposoben kredi, upraviti kredibilno preiskavo in to mora tudi storiti. Sem tudi prijateljica Turčije. Eh, Turčija ima razloge za jezo, ampak zelo nesmiselno in nemodro je izdajati eh, uradno brošuro z slikami, kjer mm, so napisi, da eh, judovstvo nasprotuje z junistični državi. Upam, da bo tako turška kot eh, izraelska stran eh, prišla do tega, da bo prevladal razum. Gospa Esaja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda obžalujemo in moramo obžalovati smrtne žrtve in pa tudi ranjene, ampak eh, cilj te humanitarne flote ni bil ravno najbolj humanitaren. E, šlo je za aktivističen podvig in ta flota se je odpravila v gazo v trenutku, ko so se ponovno začeli. Eh, pogovori med Izraelci in palestinci. Upravka imamo torej za dokaj eh, zapleteno situacijo eh, in gre za situacijo, ki je zelo problematična tudi z vidika blaga, ki je bilo na krovu teh ladij. Vse to bi lahko tja prepeljali tudi po kopnem. Pomembno je, da Izrael zdaj sprejme odločitev o mednarodni preiskavi z dvema mednarodnima strokovnjakoma, to je vsekakor dobro, ampak blokada pomorskih poti ni nekaj, kar bi bilo v skladu z mednarodnim pravom. Pomembno je, da Izrael dobi določeno zagotovilo, da ne bo več raketnih napadov ob odpravi blokade. To je pomembno in mislim, da je tako potrebno tudi na, m, mm, postopati. Zato še enkrat pozivam visoko predstavnico, da je potrebno ustaviti te teroristične napade in eh, PLO mora priznati državo Izrael in tudi izpustiti vojaka Gleda Šelida. Hvala lepa, gospa Muniz, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vam za vaše besede, gospa Ashton, ko pravite, da se bo Evropska unija zauzela za to vprašanje in uh, upamo, da bojo te zaveze res izpolnjene, tako strani sveta kot komisije. Namreč ta napad na konvoj je bil hkrati napad na mednarodno pravo in eh, napad na humanitarno gibanje. Torej, to je nekaj, kar je v nasprotju s tem, za kar se mi zauzemamo. Varnostna strategija Izraela pa ni tisto, za kar se mi zauzemamo, vsaj v takšni obliki, kot jo oni izvajajo. Uh, In zato je treba pred pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Izraelom predvsem preveriti, zakaj je tukaj šlo. Treba je izvesti to preiskavo in zagotoviti, da se bo mirovni proces tako končal, da se bo na tem območju ustanovila palestinska država, ki bo tam lahko preživela. Gospod eh, Bodis, minuta in pol. Euh, cette attaque de navires civils Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, ta napad zahteva nepristransko in kredibilno preiskavo in zato mora biti zadolžena neka komisija, ki bo hkrati presojala in ki bo hkrati stranka v postopku. Tukaj gre za napad, ki je potekal v mednarodnih vodah, zato torej zadeva mednarodno skupnost, zadeva še zlasti Evropo, ki ima svojo mejo v sredozemlju. Evropa bi morala tukaj biti glasnejša in se močneje vključiti v iskanje politične rešitve, ki bo temeljila na dveh državah, ki boste imeli obe Jeruzalem za glavno mesto. Evropa vlaga velika finančna sredstva v prispevek na palestinsko območje, vendar pa je nažalost preveč izključena iz tega mirovnega procesa, ki bi moral pripeljati do ustanovitve palestinske države. In ta finančna, proračunska volja, ki jo kažemo, ni dovolj. Izraziti moramo tudi našo politično voljo in eh, moramo zagotoviti, da se bo naš glas bolj slišal. Gospod Hawit, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči, v tem kratkem času, ki imam na voljo. Naj samo ponovim to, kar so nam povedali eh, preživeli tega napada danes eh, do povdne tukaj. Povedali so, ne le, da je 9 ljudi umrlo, 55 je bilo ranjenih in 7 je še vedno v resnem stanju. Predstavljajo koalicijo nevladnih organizacij iz 32 držav, predstavniki eh, krščanskih, eh, muslimanskih, Eh, židovskih ateističnih organizacij, eh, šlo je za eh, pomoč, ki je bila financirana popolnoma iz individualnih donacij. Nekateri so bili pobiti in zdaj se pobija tudi naravo te pomoči. Šest ladij je bilo pripravljeno za naslednjo flotilo Julija in nadaljevali bodo s to pomočjo, tudi če jih bodo ponovno napadli prosili so nas, naj ne govorimo po tem dogodku, ampak da naj ukrepamo, da se to ne bo zgodilo ponovno. Država, ki sama pravi, da ima pravico za samo obrambe, ne sme, eh, obžo, ne sme obsojati drugih, ki se tudi želijo braniti in mora spoštovati mednarodno pravo. Gospod Kelam. If we are serious about asking and we ask for an prosimo za nepristransko in neodvisno preiskavo tega tragičnega incidenta. Pa previdni moramo biti, kajti ta pobuda ne sme biti nikakor povezana z ekstremističnimi organizacijami ali političnimi provokacijami. Ključnega pomena pri tej razpravi pa je, da je naš pristop uravnotežen. Ko pozivamo Izrael naj takoj odpravi blokado Gaze, moramo pozvati tudi Hamas, da takoj preneha sami napadi na Izrael. Rešitev krize v, kra, v Gazi mora biti povezano z relevantnimi vprašanji. Gospa Ešten, Prosimo vas, da prevzamete pobudo za to, da se zagotovi na mednarodni nadzor nad mejnimi prehodi v Gazi. Preoblikovati moramo celotno politiko Evropske unije na Bližnjem vzhodu. Hvala. Eh, Gospod Busutil. Hvala lepa. Pridržujem se tistim kolegom, ki so obsodili napade na humanitarno floto, ki je bila namenjena ukazom. To je bila operacija, ki je bila neproporcionalna. Rezultat pa je tragedija. Tragedija, v kateri je veliko število ljudi umrlo. Ključno z ljudmi, ki so si vedno prizadevali za zmernost pri reševanju tega problema. Nikoli nismo dejansko rekli, da Izrael ne more ali ne sme zaščititi svojih državljanov. Reči pa moramo, da to, kar zdaj počne Izrael, ni prav, saj se zdi, da lahko pobijajo kogarkoli, katarkoli in tega ne moremo sprejeti. Zato se pridržujem tistim kolegom, ki ustrajajo pri neodvisni in preiskavi, ki naj bi ugotovila, v kakšnih razmerah se je to zgodilo in da Izrael prevzame svojo odgovornost. Še gospa Pasesku. Gaza in incidentul regretabili. Gospod predsedujoči, to, kar se je zgodilo v Gazi, je negativno vplivalo na stabilnost na Bližnjem vzhodu. To ima tudi neposredne posledice na mirovni proces na tem območju. Izguba življenj in eh, prekinjena človekoljubna akcija je nekaj, kar moramo res obžalovati in zato želimo ob tej priložnosti tudi izreči svoje sožalje družinam žrtev. Ob tej priložnosti je postalo jasno, da mora biti Izrael bolj prisoten v mednarodnem okolju in tudi v mednarodnih organizacijah. To, da se bo izvedla preiskava o tem, kar se je zgodilo, kar obljublja Izrael, ni dovolj. To preiskavo mora namreč voditi neka neodvisna skupina, ki bo predstavljala mednarodno okolje. Poleg tega je treba zagotoviti eh, človekoljubno delovanje v Gazi, pri čemer pa ne bodo v nevarnosti eh, akteri človekoljubnih organizacij. Gospa visoka predstavnica, tukaj se moramo res zauzemati za ustanovitev dveh držav, ki boste lahko živeli v sožitju na tem območju. Pa ne gre za to, da bi želeli še povečati nestabilnost te regije, ampak zagotoviti moramo, da se bo mirovni proces tukaj lahko nadaljeval. Hvala. Ja. Hvala. Sekretarjat mi je rekel, ker smo presegli čas namenjen za razpravo, nimamo časa za postopek catch-dijaja v celoti, samo še sedem govornikov bomo lahko dovolili. In gospa Arekena, eno minuto in res bom strok pri času, prosim, ne razumite tega narobe. Hvala, gospod predsednik. Kot prvo, nasilje, zlasti če se konča z izgubo življenja, je treba vedno obsoditi. Vseeno pa je še treba določiti in ugotoviti, kdo je bil prvi, ki je uporabil nasilje v primeru izraelskega zasega ladi s humanitarno pomoč. Treba je omogočiti tudi mednarodne opazovalce pri preiskavi, ki ne bo tako verodostojna in neodvisna in nepristranska. Različni mednarodni akteri morajo pozvati Izrael naj umakne blokado gaze. Ampak kaj bo rekla mednarodna skupnost, ko bodo rakete začele pristajati oziroma leteti nad izraelskim ozemljem? Treba je biti ravnotežen pri svojem pristopu. Hvala. To. Hvala lepa. Podhidarko. Izrael je ubil nekaj herojev solidarnosti in altruizma in zato pozivam palestinsko vlado, da unilateralno razglasi neodvisnost in določi meje svoje neodvisne države tukaj je treba marsikaj preiskati, kar presega resolucijo, o kateri bomo glasovali. Zauzeti se moramo tudi za ustanovitev sodišča, sodišča, ki bo obsodil agresivno in nasilno državo Izrael. Samo tako bomo lahko tukaj dosegli. Sodišče mora obsoditi vojne zločine. Euh, Hvala, gospod predsedujoči. To, kar se je zgodilo, je vojaški, vojaška, medijska in človekoljubna katastrofa. To je dejstvo. Tega ne moremo tukaj zanikati, tega ne more zanikati niti Izrael. In blokado je treba odpraviti, to je nekaj jasnega. In glede na to, da so nekateri že omenili Gila Tešalida, je treba zagotoviti, da, več, da se ne bo več na noben način preprečilo delovanja človekoljubnih delavcev. Vsi ste videli posnetke ladij, ki so odplule stran in te reportaže bi morale biti javno objavljene. in treba bi bilo pri tem povedati in obsoditi tudi delovanje raznih ekstremističnih organizacij, arabskih, turških in drugih. Polovična resnica ni nobena resnica. Gospod Botikov. Mikro. Wait, wait, wait, wait. Mikrofon, prosim. Strinjam se s kritikom Izraela, kot so povedali prejšnji kolegi in gospod Salafranka. Ampak, če je, želi Evropa biti relevanten akter na Bližnjem vzhodu, mora ostati in si želeti ostati partner Izraela. Treba je kritizirati Izraela, ampak ne biti sovražen do njega. Žal, pa sem tukaj slišal tudi nekaj glasov, ki so izražali sovraštvo. Če naj bi imeli cel seznam kršitev, ki jih pove, ki jih počne Izrael, obenem pa ne omenjamo kršitev, ki jih počne Hamas, to ni sprejemljivo. Ali če nekdo reče, zaradi stvari, ki jih kritiziramo, bo vedno težje priznavati pravico do obstoja Izraela. Paziti moramo, da ne naredimo napake, da se podamo v nek kot v slepo ulico, ki bo naredila Evropo neučinkovito. Hvala. To. Gospod Tenak, izvolite. Hvala, seveda obžalujemo izgubo življenj na, pri tej operaciji, ampak obžalujemo tudi to, da tako kritiziramo Izrael. Izrael ni perfekten, ampak vseeno imajo demokratično državo. Kanadski in irski ekspert boste izvedla preiskavo. Komandosi so bili presenečeni nad napadi militantov IHH-ja na, na tem humanitarnem konvoju. Ampak zakaj je sploh prišlo do te provokativne misije? Zakaj so želeli pomagati blokiranemu območju? Blokada je vzpostavljena zato, da ne bi prišlo do uvažanja orožja iz Irana, ki, orožja, ki je namenjeno za pobijanje nedolžnih otrok in državljanov v Izraelu. To je moje mnenje. Hvala. Gospod Marinesko. Eh, Gospod predsedujoči, Evropska unija se stalno zauzema za človekoljubno pomoč v konfliktnih območjih. Ta mora priti v gazo in spor ne sme vplivati na varnost civilnega prebivalstva na tem območju. Hkrati pa moramo jasno reagirati v primerjih, ko se taka človekoljubna dejanja izrabljajo za teroristična dejanja ter za preprodajo in tih otapljanje orožja v konfliktna območja. Zato se mora Evropska unija zauzemati za konstruktivna partnerstva, s pomočjo katerih bo lahko pozitivno prispevala tej, k tej regiji. Hvala. Lepa. Bilbao. Como militante de un partido humanista defiendo. Kot predstavnica človekljubne stranke obsojam nasilje in v tem primeru obsojam tudi nasilje in neproporcionalno silo, ki jo uporablja izraelska vlada na sistematičen način in to pred očmi mednarodne skupnosti. Gospa Ashton, pozivam vas, da odločno posredujete, zato da se bo odpravila blokada, zato da se bodo osvobodila ta zgodovinska območja, zato da se bo porušil zid, zaradi katerega bi nas moralo biti sram in zato da bi lahko tukaj sobivali dve državi. Bodite odločni in pogumni, gospa Ashton, zato ker če bomo stvari poimenovali z njihovim pravim imenom, bo tudi Evropa uživala spoštovanje v mednarodni skupnosti. Eh, se opravičujem, na vrsti je gospa Auken, ena minuta. Evropa je er Izraels venner. Evropa je prijateljica Izraela. Vedno smo bili njihovi prijatelji. Dolgo tradicijo imamo, ampak ne obnašamo se kot dobri prijatelji. Izraelu pustimo, da počne, kar se mu zljubi in da uničuje svoj lastni ugled in mirovne procese. Tokrat je parlament jasno v sporazumu oziroma sporazumno pripravil resolucijo in pozivamo vas, gospa Ešten, da tudi vi naredite nekaj, da se pomaga Izraelu lahko mu pomagamo, kajti če bodo stvari šle tako naprej, bo to pomenilo konec Palestine in konec Izraela. In upam, da bomo presegli ta nesoglasja in da ne bomo tako nejasni in medli. Ampak treba je povedati jasno in glasno, kaj želimo in upamo, da bomo uporabili orodje, ki so na voljo. Hvala lepa, predsedujoči obžalovanja vredno je, da je izraelska vojska napadla ta solidarnostni konvoj in danes se ponovno ukvarjamo z novo intenziteto tega konflikta. Prav tako je nerazumljivo, da na ta način turška vlada tukaj sodeluje, ampak da dolga leta poteka takšna blokada gaze, e, tu je jasno, da je enostavno da pride do ekstremističnih eh, pojavov. Tako je potrebno odpraviti eh, blokado in Izrael mora dovoliti mednarodno preiskavo, ne pa da sam interno to preiskuje in mednarodna misija opozovalcev za gazo bi bila tudi vsekakor v veliko pomoč. Zato pozivam eh, podpredsednico komisije, visoko predstavnico, da Evropska unija izkaže tudi pogum. Seveda so pozivi lepi, ampak če to ne podkrbimo sankcijami, potem to ne bo prineslo ničesar. Hvala. Hvala lepa. In še gospa Duro in gospa Devera, k ostalim pa se opravičujem, časa ni več. Gospa Duro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na milijone evropskih državljanov in tudi državljanov izven Evropske unije pričakuje od nas Evropskega parlamenta in od vas Evropske komisije in sveta, da jasno odreagiramo. Na tisoče evropskih državljanov od evropskih oblasti pričakujejo več kot zgolj izjave. Na stotine eh, tisočev ljudi, eh, ki so v Gazi, pričakujejo eh, odpravo blokade. To niso samo aktivisti Hamasa, ampak so mlade, ki so za mir in tudi za voljo njih in za voljo naše institucije in dostojenstva naše institucije je potrebno eh, nekaj v tej smeri storiti. Prav tako je treba nekaj storiti proti radikalizaciji na tisoče teh državljanov in eh, ukrepi Evropske unije morajo biti uspešni, če ne bo se zdelo, da je edina prava pot pot radikalizacije, kar seveda ni res. To, kar se je zgodilo, gospa Ashton, mora privesti do tega, da bo ta resolucija dejansko prevedena tudi v dejanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Dverak. brutalen napad eh, na konvoj strani izraelske eh, vojske zahteva obsodbo, eh, kajti gre za napad v mednarodnih vodah in to je kršitev mednarodnega prava. Izraelska vlada s tem sama kaznuje lastno prebivalstvo, kajti vidimo, da krepitev ekstremizma pomeni, da smo se še nekoliko bolj oddaljili od končnega eh, cilja, to je stabilnosti v regiji. Bolj kot dajkoli prej se mora Izrael odpovedati politiki nasilja. Naj pa izpostavim, da je velika medijska izpostavljenost eh, te flotile, ki jo je zagotovila uh, Turčija, nekaj, kar meče dvom na zgolj humanitarno naravo te ekspedicije. In zato upam, da bo izraelska stran sprejela tudi pomemben mednarodni element v preiskovalni komisiji, da bomo na ta način lahko vnesli nekaj pravice v to regijo. Prošu, Hvala lepa. Gospa visoka predstavnica, za konec imate besedo. Še vi izvolite. Uh, um, Hvala, gospod predsednik. No, kot prvo, ko sem poslušala to razpravo, mi je jasno, kako je pomembno, da pozivamo k verodostojni preiskavi. Poslanci imate različne informacije in različne poglede. Meni pa je jasno, kakšna je situacija žrtev in njihovih sorodnikov. Posledice so take, da pozivajo že same k preiskavi, ki bomo lahko verjeli, ki bo verodostojna. In kot drugo, mi je jasno tudi, da želite poslanci in poslanke ohraniti stik s vsemi ključnimi partnerji v regiji. Sama sem ostala v stiku s Turčijo in od prvega dne govorim tudi z Izraelom. Govorila sem s predsednikom Abbasom, zunanjo ministrico Izraela in eh, tudi v petek bomo imeli ta sestanek. Za konec tedna bom govorila s gospod Clinton s Tonijem Blerjem, govorim vsakih nekaj ur, se je že večkrat v zadnjih dveh tednih obiskal Izrael. O tem smo govorila tudi na, oziroma o tem smo govorili tudi na vrhu z Rusijo in s vsemi 27 državami članicami smo o tem razpravljali v ponedeljek na zelo dolgem svetu za zunanje zadeve. To je izjemno pomembno vprašanje tretja stvar, ki jo želim izpostaviti, pa je pomen politike pri vsem tem in ambicij, ki jih imamo. Želimo si videti varen Izrael, ki bo živel v miru. Vsake priložnosti sem pozivala k izpustitvi Gileda Šalira in tudi tukaj v Strasburju. Sama sem obiskala Gazo kot številni poslanci in jasno je, da prihodnja varnost v regiji je odvisna od tega, da bodo ljudje tam lahko živeli normalno, običajno vsakdanje življenje, da se bodo lahko preživeli, da se bodo lahko izobraževali in da bodo lahko potovali in delali kot vsi običajni ljudi. 80 odstotkov ljudi v Gazi je odvisnih od hrane, ki jo zagotavlja mednarodna skupnost, večinoma Evropska unija. Veliko otrok ni v šoli in veliko ljudi ni zaposlenih. Govorila sem s predstavniki človekoljubnih organizacij, nevladnih organizacij in govorili smo o njihovih potrebah. Prepričana sem, da varnost te regije, da varnost Izraela je odvisna od tega, kaj lahko naredimo, da naredimo nek napredek. In mislim, da se moramo osredotočiti na to, kar lahko dejansko naredimo. Lahko govorimo, ampak pogledati moramo, kaj lahko naredimo. Sodelovala sem s kvartetom in 112 vrst blaga, ki so na seznamu, lahko naredimo seznam, ki bo zajemal samo prepovedano blago za vnos v Izrael. In na to način bi bilo to zelo pomembno, saj bi skrajšali, skrčili ta seznam recimo, ne omogoča se vnosa čokolade, sadja. In če bi ta seznam spremenili, bi lahko bistveno vplivali na vsakdanje življenje teh ljudi. Preučiti moramo zemljevide, zato da vidimo, kje lahko odpremo mejne prehode, recimo prehod pri Rafi. Sama sem govorila s tistimi, ki so pristojni za misijo tam. Če si pogledamo Kani ali kam šelom, veliko priložnosti imamo tam, da odpremo prehode. Tisti, ki poznate zemljevid te regije, veste, kje bi lahko najhitreje odprli te prehode. Zagotovite pa moramo, da bomo podali predloge, ki bodo predstavljali priložnosti zato, da se odprejo mejni prihodi, obenem pa ohranili varnost v Izraelu, v Gazi pa bi ljudem omogočili normalno življenje. In ne nazadnje, senator Mičel vodi pogovore o približevanju, pridružitvi in sama spodbujam tiste, ki si želijo nadaljevati te pogovore in jih nadgraditi v prave pogovore, da se potrudijo rešiti ta vprašanja čim prej, še letos. Sama menim, da je izjemnega pomena, da gremo naprej zdaj, da naredimo nekaj že danes, da olajšamo vsakdanje težave ljudem v Gazi in to bo prispevalo k tistemu, kar si želimo vsi v tej hiši, dolgotrajni mir, ki bo omogočil ljudem živeti polno življenje in izkoristiti prednosti, ki jih to ponuja. Hvala. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, s tem smo zaključili z to razpravo. Jutri ob 12. uri poteka glasovanje o resoluciji. Gospa visoka predstavnica, mislim, da boste do 19. ure tukaj. E, mislim, da lahko vseeno preidemo kar na naslednjo točko. Predsedstvo pa predajam gospodu Martinezu Martinezu.